Še eno napoved imam stranke GUE. Prejela sem imenovanja za delegacije in seznam bo objavljen v zapisniku današnje seje. Če do odobritve